sredstev za dostojno življenje, zato bom glasoval proti temu uh, poročilu. Dobil sem pa še eno prošnjo za mm, govor v okviru proste razprave. Gospod Pospišil, izvolite. Hvala lepa, eh, močno podpiram to. Podpiram ta, pros, eh, ta predlog, zato ker sem prepričan, da je treba dati večjo vrednost evropskim vrednotam. Na uh, češkem je zlasti zelo pomembno, da se uh, daje večjo pomembnost izobraževanju uh, uh, o Evropski uniji, zlasti med mladimi, ki uh, ponavadi sploh ne vedo, zakaj gre uh, pri Evropski uniji. Uh, ne razumejo, da je Evropska unija svobodna unija eh, držav, ki eh, podpira eh, svobodo in pravice in zato je ta program izjemnega pomeda. Pogosto potujem po državi in zelo sem žalosten, ko vidim, kako nevedni so mladi glede Evropske unije in dobro se mi zdi tudi, da namenimo več sredstev temu programu. E Hvala. S tem zaključujemo, eh, prosto razpravo in dajemo besedo še komisarki Jourovi v imenu komisije. Hvala lepa, eh, spoštovani, eh, predsedujoči, spoštovani, kolegi. Ta razprava kaže na to, kako veliko pomembnost polagate, temu programu za pravice in vrednote, ki ga predlaga komisija. Zelo, Zanimivo je bilo tudi prisluhniti različnim interpretacijam besede enakost. Eh, naj eh, vam eh, povem, da kot komisarka odgovorna za temeljne pravice sem imela naslednjo izkušnjo. Ko sem prišla na komisijo, sem najprej slišala, da je treba se prizadevati za enakost pol eh, svojega življenja sem preživela pod režimom, ki je. Um, Ki nam je usilil uh, enakost in ta enakost je uh, bila enakost v smislu, da smo vsi enaki. Uh, naprimer, živela sem v družbi, uh, kjer nismo videli nobenih uh, ljudi uh, na vozičkih. Živela sem v družbi, kjer nismo videli nikoli nobenih uh, umsko prizadetih ljudi. Ti so bili enostavno nekje skriti. Uh, nikoli jih ni nihče videl. Zato, ker eh, niso predstavljali tega eh, socialističnega ideala, idealnih socialističnih ljudi. In zato je bilo tudi potrebno razčistiti s kolegi, o čem govorimo, ko govorimo o enakosti, da govorimo o enakosti pred zakonom, da govorimo o načelu, da imamo vsi enake pravice in obveznosti. In tudi, da imamo obveznost eh, zaščititi šipkejše da se moramo boriti proti vsem oblikam diskriminacije. Istočasno pa se mi zdi zelo pomembno, da spodbujamo eh, raznolikost, pluralnost, dialog, eh, aktivno državljanstvo. In kaj imam v mislih, ko govorim o eh, dialogu? Veste, da sem bila odgovorna za enakopravnost med spoloma in eh, prizadevala sem si za ratifikacijo Istanbulske konvencije. In eh, crkve so eh, se močno upirale temu, da bi sprejeli Istanbulsko konvencijo in povabila sem jih k dialogu. Kaj to pomeni? To pomeni prisluhniti tudi drugim mnenjem in mislim, da nikogar ni, ki bi želel uporabiti ta denar za to, da bi kogarkoli utišali. Seveda imamo omejitve svobode govora in uh, lahko morda rečete, da nekatere želi, uh, ljudi želimo utišati. Ja, vedno si bom prizadevala za to, da se utiša ljudi, ki pozivajo k nasilju. Uh, in eh, zlasti v primerih, eh, ko je to eh, zelo očitno in to, temu smo pogosto priča na družabnih medijih in zato zahtevamo od digitalnih podjetij, da um, mm, odstranijo sovražni govor z omrežij. Nikoli si ne bom prizadevala za pravico govora ljudi, ki pozivajo k ubijanju. To je nevarno in zato moramo eh, podpirati dialog eh, in civilno družbo, zato da ljudje eh, sami lahko opredelijo, kaj je sprejemljivo in kaj ni sprejemljivo. Nismo samo politiki tisti, ki moramo to opredeljevati. Potrebujemo aktivno družbo in zato Mislim, da bo ta program eh, zelo eh, pomemben. Uporabili ga bomo kot eh, program pametnega financiranja, ki bo omogočil družbi večjo strpnost in pa skupno razumevanje raznovrstnosti, pluralnosti in pi in pa dialoga. Prepričana sem, da bomo našli tudi druge načine, kako lahko eh, eh, na demokratičen način eh, spodbojamo dialog med ljudmi. Omenila sem naprimer internet. To je zelo pomemben instrument tudi za spodbojanje demokracije in dialoga. Vedno si bom prizadevala za promocijo tehnologije v korist družbe. Vemo pa, da je to eh, področje, kjer prihaja tudi do zlorab. Eh, internet se uporablja za eh, napade na ljudi, za širjenje sovražnega govora, za večjo nestrpnost. Čakam na poročilo IKT podjetij, ki me bodo obvestili o, o to, če moram rekla, nek zemljevid sovraštva. In pričakujem eh, seveda seznam eh, običajnih osumljencev. Eh, tu imamo manjšine, verske manjšine, ljudi, ki izražajo svoje verske prepričanje, vključno z kristijani. Na to imamo skupnost LGBT, imamo politike, v nekaterih državah sodnike. In tudi to je en od razlogov, zakaj moramo vse čas misliti na uh, Joe Cox, na Pavla eh, Damoviča, na Dafne Karuana Galicijo in na Jana Kurcijaka. Koliko drugih bo še uh, postalo žrtev tega vedno večjega sovraštva? Bojim se, da če tega ne bomo ustavili, da bodo šle stvari še dlje kako se soočiti s to novo situacijo. Govorili smo o financiranju. Prepričana sem, da če nam bo uspelo promovirati idejo digitalnega davka, da moramo vsaj del teh eh, sredstev uporabiti za izobraževanje. Ne za propagando, temveč na izobraževanje, na objektivno obveščanje o naši zgodovini. Eh, za eh, delo z mlajšimi generacijami, zato da bodo lahko kritično razmišljali, da bodo lahko kritično ocenile informacije, In prepričana sem, da če po eni strani promoviramo eh, tehnologije, moramo po drugi strani eh, izkoristiti tudi to, kar prinašajo in eh, morda bo ta digitalni davek tudi v prihodnosti del lastnih sredstev Evropske unije, s katerimi bomo lahko financirali razvoj teh vrednot, o katerih sem govorila. Mislim, da je to prava pot naprej. Hvala lepa. Hvala.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 Eh, vsem, ki ste govorili in opozorili na to, da je to pomemben program. Hvala tudi komisiji za dobro sodelovanje, eh, ki smo ga imeli, ko smo govorili o tem programu. Prav tako smo dobili dobro tehnično podporo, zato da smo našli rešitve za eh, naše probleme. Reči moram, da imam kar nekaj misli in sicer pozitivno je, kar je rekla komisarka, potrebujete veliko denarja, ampak ob eh, koncu ste rekli, ja, za manj lahko napravimo več. Pomembno je, da je sredstev dovolj za celoten program, za obstoječe programe, Eh, kajti tudi eh, tu ni mogoče več storiti, eh, če obstoječi programi dobijo manj sredstev in potrebujemo tudi več denarja za nove programe in področja aktivnosti, kajti to je vezano na drugi člen in zato poskušamo Eh, tukaj ehm, delati zelo veliko eh, v okviru obstoječih programov, in, ampak eh, vse to je možno samo, če je sredstev dovolj. Upamo, da bo to možno, pomembno je, da pošljemo močan signal, da potrebujemo ustrezna sredstva Eh, in da morajo biti eh, nova področja ločena, ampak ravno to, tako tudi to eh, potrebuje sredstva. Skratka, morda bi lahko nekaj vzeli iz socialnega sklada, nekoliko od nekod drugod ampak pri takšnih vprašanjih, kot so pravice in vrednote in socialna vprašanja, je eh, optično zelo pomembno, kako uredim to, odkot prihaja denar. Če gre naprimer za Evropski obramni sklad, to ni nikakršen problem. 13 milijonov evrov, eh, to so vsote, ki prihajajo iz šepov davkoplačevalcev. Ampak tukaj. gre pravzaprav tudi za notranjo varnost Evrope in zato je to zelo pomembno. Potrebujemo ta denar, potrebujemo ta sredstva za obstoječe programe in tudi za nove programe. To je zelo jasno sporočilo in eh, upamo, da bomo imeli še dobre razprave. Hmalo bomo začeli za trilogi in mislim, oziroma upam, da ne bomo imeli problem eh, pri doseganju dogovora, eh, naprimer organizacije, ki potrebujejo sredstva, mislim, da tam ne bo problemov. In potem so tu še veliko vprašanja, ki jih moramo prav tako rešiti. Upam, da se nam bo to posrečilo, upam, eh, da bomo dobro razpravljali. Pero, eh? Insomma, cerchiamo un attimino di... Monsieur, se... Oprostite, ni prijazno, da gospe poročevalki seka, segate v besedo. Vsaj takšno je moje mnenje. Razprava o tej točki je zaključena in glasovanje bo na dnevnem redu jutri. Nekaj sporočil imam. Prvo zadeva spremembo skupine. Gospod Mike Buken zapušča skupino EFDD in bo od 17. januarja dalje med um, neodvisnimi poslanci. Drugo sporočilo. Uh, se strani skupine S in D smo prijeli nekaj prošen za imenovanje, uh, ki bodo vključene uh, v zapisnik današnjega zasedanja in če pripomp do spremembe zapisnika ne bo, bodo te spremembe veljale za sprijete. Zdaj pa imamo na dnevnem redu poročilo gospe Harms, program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi. In besedo dobi poročevalka Rebeka Harms za pet minut, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, poročevalci v senci, gospa komisarka za Eh, primer, da je v Litvi zani, za eh, Litvo zanimivo eh, to, o čemer tu razpravljamo. Pozdravljam tudi prebivalce Litve, zlasti iz kraja Večekinas. Pri mojih obiskih v Višeginasu in v jedrski elektrarni Gnalini in v zadnjih 15 letih sem bila pogosto krat tam, je postalo jasno, kako težka je bila ta odločitev, priporočilo o zaprtju um, strani Evropske unije v pristopnih pogajanjih e, Litve za Evropsko unijo. Prav tako pa želim tudi povedati, e, da se mi še danes zdi ta odločitev izjemno pametna in pravilna, kajti varnostne e, eh, pomankljivosti sovjetskega reaktorja Eh, RBNK, to je bil reaktor moderiran z grafitom. Eh, in eh, to je bilo prav gotovo težko obvladljivo. Eh, četudi je ta odločitev o zaprtju za mene zelo pomembna, je pomembno eh, tudi eh, to, da je ustrezno poskrbljeno za to predčasno zaprtje, ki je bilo narekovano iz Bruslja, in da je to mora biti povezano z zagotovilom Evropske unije, da breme zaprtja ne bo prevaljeno izključno na to malo državo Litvo. To je eden največjih reaktorjev RBNK, kar jih je bilo kdajkoli zgrajenih. In sicer uh, je bila ta uh, elektrarna uh, zgrajena oziroma usiljena, uh, kot pravijo litovci, med sovjetsko okupacijo. In uh, vesela sem, da večina Evropskega parlamenta uh, sledi mojemu predlogu, namreč uh, prvotno predlagana vsota se za naslednjih, eh, sedem let ne pusti na tistem, eh, nivoju, ki je bil predlagan, ampak se to poveča na sedemsto osemdeset milijonov. s eh, tem financiranjem naj bi zagotovili, Eh, da bi 2026 oziroma 2027 eh, bilo zaključeno eh, delo na bloku 1 oziroma da bi se začelo na bloku 2. O tem bomo glasovali jutri in pri tem je pomembno tudi, kakšno je razmerje med lastnimi sredstvi Litve in sredstvi Evropske unije. Eh, pomembno je, eh, da se to eh, ustali na nivoju, kakršen je danes. Vodstvo v Ignalini in sama sem redno obiskovala to elektrarno, skratka, vodstvo ima zelo dobre sodelavce, Eh, to velja tako za razgradnjo kot tudi za odgovorno in transparentno ravnanje z financami, eh, kajti vsi ti pogoji za dobro delo so dejansko zagotovljeni. Eh, Litva se je medtem na referendumu izrekla za popolni stop iz jedrske energije. Tudi to nam mora biti jasno. In mislim, da eh, ne gre le, da bi to priznali in spoštovali, eh, ampak eh, da moramo današnjo odločitev povezati z doslednim angažmajem zoper novo gradnjo elektrarne Ostrovic v Belorusiji. To je pravzaprav možno skoraj da videti z Vilniusa po mojem mnenju gre za zelo, eh, tvegano gradnjo, eh, ki je skorajda že dokončana. Eh, evropski stresni test, ki je bil izdelan za Ostrovic, je opozoril na tveganja, za katera ne vemo, kako bi jih sploh lahko obvladali. kajti, dodatna oprema, Eh, je pri napravi, za katero sicer eh, pravijo, da ni konstruirana za procese, torej ta eh, dodatna preureditev ni možna. No, ko ko gre za zanesljivost razgradnje, se zavzemam tudi za zanesljivost varovanja varnostnih interesov Eh, napram eh, Belorusiji. Hvala za vašo pozornost. Zdaj pa dobi besedo gospa komisarka Jurova v imenu komisije. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, zahvaljujem se gospe Harms za njene uvodne uh, besede in odboru ITRE za uh, Poročilo, ki je bilo sprejeto 21. novembra. Komisija je hvaležna za to razpravo in eh, pozdravlja eh, glasovanje eh, o drugem poročilu o razgradnji, ki smo ga sprejeli, ste ga sprejeli danes zjutraj. Naj povem, da je varnost evropskih državljanov najpomembnejša za nas. In prispevki poslancev kažejo na to, da ste tudi vi zelo zavezani temu načelu. To zahteva uporabo najvišjih možnih eh, varnostnih standardov um, in to glede transparentnosti, glede eh, stroškov v zvezi eh, z razgradnjami jedrskih elektraren, zato da to vreme ne bo prenešeno na naslednje generacije. In program Ignalina veliko pomaga pri zmanjšanju tvegan jedrskih nesreč, kajti jedrska teokočina večina je sedaj uh, um, uh, prenešena v uh, uh, varno hrambo. Uh, Zelo veliko smo naredili eh, pri eh, eh, razgradnji te infrastrukture in pri ehm, procesiranju ehm, radioaktivnih odpadkov. To ne bi bilo mogoče brez Evropske unije. To se je začelo že leta 2001 v času predpristopnih pogajanj z Litvo. Takrat je Evropska unija zahtevala, da eh, Litva zapre eh, svojo prvo, svojo edino jedrsko elektrarno eh, in pomagala je tudi finančno pri odpravljanju vseh, obleženju vseh posledic te razgradnje. In eh, do eh, leta 2020 bo Evropska unija ponudila eh, skoraj 1,9 milijard evrov finančne pomoči in Evropska komisija predlaga, da še naprej podpiramo Litvo in na osnovi programa Ignalina predlog komisije omogoča razve, Eh, razgradnjo eh, jedra te eh, jedrske elektrarne. Predlog določa tudi najvišjo raven sofinansiranja Evropske unije in ta projekt je prvi tovrstni projekt, in eh, je zelo obsežen. Zahteval bo eh, sodelovanje najboljših in najpametnejših eh, jedrskih strokovnjakov. In uh, To bo tudi ustrezno financirano in eh, vse to bo vodilo v uh, uh, obširno strokovno znanje, kar bo omogočilo, da bomo na uh, ravni Evropske unije uh, zagotovili še više uh, varnostne standarde. Pomembno je, da pokažemo solidarnost in da pokažemo, da Evropska unija prinaša veliko evropskim državljanom. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa bomo dali besedo poslancem v imenu političnih skupin. Za ELS dobi besedo gospod Langen za minuto in pol. Hvala, najprej hvala eh, poročevalki. Kar nekoliko smo se prepirali glede financiranja, potem eh, smo se vendarle dogovorili v odboru za industrijo. Eh, Litva potrebuje pomoč, to je popolnoma jasno, v okviru pristopnih pogovorov se je morala zavezati, da bo zaprla dve elektrarni, komisarka je pravkar povedala, da je bilo porabljenih že ena cela devet milijarde, zdaj gre za nadaljnjih sedemsto osemdeset milijonov, eh, in finančna vrzel zlasti glede končnega odlagališča, eh, znaša cirka ena cela šest, milijard evrov. Skratka, to je eh, kar znatna vsota. Dogovorili smo se, da želimo Litvi pomagati, eh, seveda pod ekonomsko spremljivimi pogoji, vendar pa moram eh, nekoliko pokarati komisijo, gospa komisarka. 552 milijonov je za ist program predlagala komisija. Litva je zahtevala 780 milijonov, potem smo se dogovorili za 780 milijonov, zaradi tega, ker komisija dejansko ni znala predložiti razumnega predračuna stroškov. Eh, ob koncu smo za komisarjem Oettingerjem, za energetskim ministrom Litvo, za poročevalko eh, in za mojo malenkostjo vodili ta pogajanja in do glasovanja v parlamentu naj bi izdelali kompromis. Tega kompromisa še do danes ni in eh, zato se bomo sicer strinjali s poročilom, odprta vprašanja pa bodo ostala. Hvala. Sedaj pa v imenu politične skupine SD, gospod Korumbašov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem, da naš predlog vključuje e, tudi financiranje in sicer namesto 80 e, odstotkov, 86 odstotkov. Zahvaljujem se gospe Harms, glavni poročevalki, pa tudi gospodu Vernerju Langeju, kajti zelo dobro smo skupaj sodelovali tako eh, eh, na eh, dosjeju o Litvi, kakor tudi Bolgariji in Slovaški in skupnem reskovalnem centru Evropske unije. Rad bi spregovoril o predlogu o, o splošnem oziroma skupnem um, raziskovalnem centru in pa diseminaciji uh, uh, podatkov v zvezi z razgradnjami jedrske elektrarne. Glede uh, Slovaške, Bolgarije in Litve naj povem, da bi želeli prositi komisijo, da upošteva znesek 750 milijonov evrov in želeli bi, da se ta znesek poveča. Ne moremo delati kompromisov glede jedrske varnosti. Ja, no, Hvala lepa. Sedaj po imenu skupine EKR. Gospod Tomaševski, za minuto in pol. Hvala lepa. Danes eh, govorimo o uh, programu eh, razgradnje jedrske elektrarne in pa o uredbi sveta o vzpostavitvi te program, tega programa pomoči. Naj povem, da je uh, razgradnja neke jedrske elektrarne zelo pomembna, zato ker uh, z vidika jedrske varnosti, kaj ti uh, eh, uh, to je povezano z tehničnimi uh, lastnostmi uh, jedrskih reaktorjev in tu imamo dva reaktorja, ki uh, sta. Uh, uh, Podobno je tistim um, v Černobilu, torej uh, uh, sovjetska reaktorja. In če ne bomo zagotovili ustrednjih sredstev, eh, potem eh, se bo eh, postopek razgradne ustavil in to bo še povečalo strošek razgradne in ogrozilo varnost Evropske unije. Mi, Litva, ne moremo izpolniti teh finančnih zahtev. Litva ima s tem dodatne stroške zaradi razgradnje jedrske elektrarne. In eh, to je, eh, ta elektrarna je bila tudi eh, največji delodajalec in sedaj imamo tu v tej regiji zelo Eh, visoko raven brezposelnosti in to je tudi zelo veliko breme za Litvo. Evropska unija se je zavezala, da bo pomagala eh, Litvi pri eh, razgradnji in pri tem programu, zato potrebujemo več sredstv. V imenu zeleni gospod Trope, izvolite za dve minuti. Komisarje, gerbimi kolegos, noriu dar kartą padėkoti mano gerbiamam. Naj še uh, enkrat uh, povem, kako sem hvaležen uh, spoštovani kolegici, dragi kolegici Rebeki Harmes. Zelo sem vesel, da je uh, poročilo uh, Eh, za poročilo ona odgovorna, zato ker je eh, med eh, najbolj usposobljenimi poslankami, najbolj obveščenimi v zvezi z jedrskimi vprašanji. Evropski eh, prispevek k razgradni naj bi eh, se sedaj zmanjšal, medtem ko Litva pa bi morala prispevati več. In eh, sedaj Litva predstavlja 14 odstotkov financiranja in to je že zelo veliko finančno breme za mojo državo. In zadovoljni smo, da je ITRE odbor podprl idejo, da bi povišali znesek v predlogu komisije za 200 200 milijonov evrov. Bolj obsežno financiranje mora eh, temeljiti tudi na eh, podrobni oceni, ki jo izvedejo mednarodni eh, strokovnjaki. Poleg eh, razgradnje pa se mora eh, Litva ukvarjati tudi z regionalnimi, socialnimi in demografskimi eh, vprašanji. Sam sem bil župan v tej regiji in to zelo dolgo in zelo sem vesel, da poročilo omenja tudi vprašanje Eh, kupne moči, vprašanje dohodkov, vprašanje eh, javnih storitev in vprašanje zaposlovanja v tej regiji. In ne nazadnje naj opozorim kolege na dejstvo, da glasovanje, ki ga imamo jutri, je znak eh, zaupanja, ki ga imajo državljani v nas in v Evropsko unijo. Hvala, eh, gospod Guoga, za minuto in pol. Hvala lepa. In hvala poročevalki za odlično upravljeno delo na tej temi. Mislim, da je zelo pomembno, da je prišlo do sklepa, da je treba povišati sredstva za razgradnjo jedrske elektrarne. Uh, Litva je država, ki eh, dejansko uživa veliko podporo komisije in ki jo tudi najbolj potrebuje v primeru eh, tega jedrskega reaktorja, ki je istega tipa kot reaktor v Černobilu. In zato dejansko računamo na podporo komisije eh, in tudi ljudje pričakujejo razpravo zaprtje te jedrske elektrarne. Zato dejansko pričakujem, da nas bo komisija pri tem razprla, eh, podprla in želim eh, vsem veliko sreče eh, pri tej zadevi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Balčitis za minuto, izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz bi se želel iskreno zahvaliti poročevalki Rebeki Harms in svoji politični skupini in še zlasti Petru Korumbaševu, eh, ki je bil poročevalec v Senci. Eh, zadovoljen sem, da ste končno razumeli položaj Litve in da ste izrazili podporo eh, ter da ste predvideli tudi sredstva v prihajajočem večletnem finančnem odpiru za razgradnjo jedrske elektrarne. Ne gre namreč za nekaj, kar bremeni samo Litvo, temveč je to težava za celotno Evropsko unijo, saj gre za varnost eh, te elektrarne in za varnost ljudi ter ehm, Litvanci zaradi tega dejansko zaupajo Evropski uniji in uh, upajo na pozitiven razplet. Če pa se bi komisija odločila, da bo sredstva skrčila, bi s tem um, prekršila svojo lastno zavezo. Tako da sem uh, de, dejansko pozivan k temu, da se podpre uh, poveščanje sredstev za razgradnjo te uh, elektrarne, ki je ena največjih v Evropi in na svetu. Uh, Eh, gospod eh, Uručev je naslednji. Hvala lepa. Pozdravljam ta eh, predlog uredbe in čestitam gospe Harms pri njenih prizadevanjih, da komisija podpre ta program in da predvidi eh, primerno financiranje za njegovo izvedbo v naslednjem finančnem obdobju. Potrebujemo pa realistično zastavljene roke za njegovo uresničitev in pri tem je pomembno poudariti, da ne smemo prenehati z dejavnostmi eh, za razgradnjo eh, Eh, postopki so namreč zelo zapleteni za razgradnjo takšne elektrarne, eh, zato ker so potencialno tudi nevarni. Višje eh, sofinanciranje se strani države članice mislim, da morda ni pot k bolj učinkoviti uporabi sredstev. Zato Eh, podpiram eh, povišanje sredstev do 46 odstotnega viši, eh, povišanja. Če bi breme, finančno breme prepustili državi članice, bi bilo to nepošteno do državljanov in Evropska komisija bi s tem pokazala, da ne spoštuje svoje zavez z napram um, Litvi. Sedaj pa gospa Gresle za minuto. Hvala. Odbor za nadzorno proračunom je obiskal vse te elektrarne in se ukvarjal tudi z um, razgradno. Dvakrat sem bila junija 2018 v Ignalini. Razumem kolege iz prizadetih dežel, eh, ki imajo velik interes za nadaljno razgradnjo. Eh, gospa komisarka se je stvari zelo prenostavila in tudi eh, odbor za industrijo se je pridružil tem poenostavitvam. To se mi ne zdi dobro. Leta 2900 je bila izvedena študija o, o alternativah, potem ko so gorivne palice vzeli iz reaktorja. E, dva, dve podjetji sta dobili razpis eh, in eh, potem pa so to ehm, eh, odpovedali na, zaradi različnih pritiskov in s tem se je zadeva končala. Torej Ignalina eh, bo eh, desetletja, tisočletja ostala nuklearna lokacija, eh, tam bi morali raziskovati velike, veliko drugih alternativ, ne pa želeti postaviti zelen travnik, kar je zelo drago. Hvala. Hvala lepa, kolegica. Dve prijavi za postopek HDI smo dobili, gospod Pospišil je prvi, izvolite sem presečený, že ty požadavky... Eh, Proučoval jsem ta primír in menim in prepričan sem, eh, da so zahteve Litve upravičene. Eh, ohraniti bi morali razmerje glede sofinanciranja 86 in 14. Če bi to želeli spremeniti, bi to lahko ustvarilo zelo negativen imič Evropske unije. In popolnoma se zavedam, eh, kakšno je stanje v eh, postkomunističnih eh, deželah. Na mnogo kje gledajo na EU zelo negativno in politična dimenzija tega primera je bistveno pomembnejša, kot pa je teh nekaj mlinov več ali manj. Skratka, zavedajte se tega dejstva, eh, da morajo eh, ljudje v Litvi eh, gledati na EU kot na organ, ki želi pomagati Ignalini in ki se zaveda svoje odgovornosti. Hvala. Yes, per un Hvala in še uh, gospod Marijas. Hvala, gospod predsednik. Pomembno je, da eh, se eh, elektrarna Ignalina razgradi. Eh, Kaj ti rečeno je že bilo, da gre za stare reaktorje, takšne kot so bili v Černobilu in nekaj podobnega imamo tudi na Slovaškem in to se predvideva tudi za Kozlodoj v Bulgariji in kot slišim je vsega, za skladiščenje poskrbeno v Bolgariji. Sedaj se sprašujem, radioaktivni elementi, eh, ki ostanejo po razgradni elektrarne, eh, kje je predvideno končno skladiščenje, eh, ali je to na Kosovem ali v Skopju, zato potrebujemo odgovor, kajti pomembno je, Eh, ugotoviti, kako se skladišči ta radioaktivni material. Eh, strinjam se s tem, kar je povedala eh, gospa Harm za jedrske elektrarne. Jedrska elektrarna Akojon v Turčiji je tudi zelo nevarna in Evropska unija mora tudi nekaj napraviti. Ne, da bomo čez nekaj let tu znova razpravljali o tem. Evropska unija bo morala potem plačati za razgradno Akojoja. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa dobi gospa, eh, komisarka Jurova besedo v imenu komisije. Thank you very much for... Gospod predsednik, eh, hvala za vaše komentarje. Evropska unija je stalno, eh, nudila podporo za razgradnjo Ignalina in Evropska unija, želi prevzeti svoje, obveze. To načrt, razgradnje, Eh, je komisija eh, potrdila. Eh, komisija prav tako spremlja te aktivnosti od vsega začetka. Do takrat, ko bo radioaktiven odpadek ustrezno shranjen. Na osnovi tega urnika predlog komisije pokriva vse stopnje do leta 2027. Eh, kar zadeva vaš poziv za povečanje sredstev, ne morem obljubiti ničesar, nimam eh, pooblastila svojih kolegov za to, vendar pa eh, bom to posredovala naprej. Na zaključku se zahvaljujem parlamentu za velik angažma, kar zadeva sodelovanje v svežnju. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Sedaj pa še poročevalka Rebeka Harms za odgovor. Izvolite. Morda samo še en stavek v zvezi s tem, kar je povedala kolegica eh, Gresle. Eh, torej, varna razgradnja eh, in alternative, o čemer ste govorili. Vendar pa mi v Nemčiji zelo na veliko propagiramo to eh, za druge države, eh, pa očitno zagovarjamo metodo časovnega zamika. Mislim, da za Litvo obstajajo zelo dobri razlogi za razgradnjo. Gospe komisarki pa bi želela povedati še naslednje. Dejansko je tako, kot je to povedal eh, gospod Lange in sicer gre za samovoljno spremembo strategije, kar zadeva, financiranje. In ob obiskih v Litvi, eh, je za mene postalo zelo jasno, da je tema tudi vprašanje dejanske zanesljivosti zaupanja eh, med Litvo in Evropsko komisijo. In ta poziv ne naslavljam samo na vas, ampak tudi na svet. Kaj ti konec koncev ne bo to odvisno samo od komisije, pač pa tudi od sveta, eh, ki bo eh, dokazal svojo zanesljivost pri tem vprašanju. Eh, hvala še enkrat vsem in hvala tudi poročevalcem v Sencih. Hvala. Hvala, razprava je zaključena eh, in glasovanje bo potekalo eh, jutri. Eh, naslednji sestanki bodo potekali jutri. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo tudi na spletni strani parlamenta. Sestanek je zaključen.